ponovno otvarjamo zasedanje, ki se je končalo 27. oziroma 28. februarja. Besedila zapisnikov so na voljo, ima kdo kak ugovor? Očitno ne. Gospe in gospodje, pred, pred dvema meseca, mesecema je